jutri ob 12.30 minut. Po dnevnem eh, redu sledi poročilo poslanke Alfano o organiziranem kriminalu v Evropski uniji. Besedo dajem poročevalki za štiri minute. Eh, hvala, gospa predsedojoča. Zelo me veseli delo različnih poslanskih skupin. Dobro je bilo sodelovanje še zlasti za poročevalci v senci. Vsi so prispevali k temu, eh, da je to dokončno poročilo zelo ambiciozno. Organizirani kriminal je eh, grožnja državljanov v Evropi. In sicer eh, je, se tu sklicujemo eh, na organiziran kriminal, na mafijo v različnih oblikah. Koncentrirati se moramo na organiziran kriminal. Poročilo Europola kaže na to, da, to, eh, da to preveva celotno družbeno tkivo, upravo, gospodarstvo, politiko, parlament je s tem poročilom podal konkreten pristop eh, za boj eh, zoper to grozno situacijo. V vsakodnevnem življenju moramo analizirati ta fenomen. Zahvaljujem se zlasti predstavnikom pravosodja, eh, znanosti, eh, zahvaljujem se vsem tistim, ki so prispevali k dokončnim predlogom in eh, sicer eh, kako eh, lahko postanemo aktivni na osnovi teh ukrepov. Gonile vsega je stremljenje za profitom. Premoženje, ki je bilo pridobljeno na kazni način, mora biti obravnavano drugače zelo z velikim zvanimanjem smo sledili delu komisije na tem področju. Gre za identifikacijo premoženja, eh, za eh, blokado tega premoženja. In sicer eh, to, kar je povedala gospa Redingova, kaže, da komisija resno jemlje voljo Evropskega parlamenta, eh, da tu želimo delovati učinkovito, tako kot pri zaplembah in pri obsodbah. Poskrbeti moramo za to, eh, da se bodo zaplenjene dobrine pozitivno uporabljale za namene civilne družbe. Eh, kaj ti sam boj eh, z oper organiziran kriminal ni dovolj. Eh, se, ob, se stavili smo seznam ukrepov, naprimer boljša zaščita žrtev, razširitev definicije zločinskih združb, sodelovanje z Europolom, Eurojustom, Olafom in drugimi. Uh, um, vzajemno priznavanje uh, uh, sodnih odločb, preventiva, uh, tako da se prepreči, da javna sredstva ne bi zašla v roke organiziranega kriminala. Prav tako uh, boj proti pranju denarja. Um, zakoni uh, o obsojenih um, kaznovanih osebah, uh, da ne morejo kandidirati na volitvah, tudi ne na evropskih volitvah. Eh, želimo, da to ne ostanejo samo prazne besede. Napravili bomo vse, da bodo temu sledila tudi dejanja. Kajti EU je demokratična inštitucija in eh, parlament. Tarne skupščine po vsej eh, Evropi imajo zelo pomembno vlogo na tem področju v interesu državljanov. Zato upamo, da bo komisija eh, Eh, takoj ustrezno vrednotila političen eh, pomen te teme. In še zadnja točka. Eh, to delo, torej ta prvi korak Evropskega parlamenta, želim posvetiti vsem žrtvam, torej vsem žrtvam mafije. Osebe, ki so žrtovale svoje življenje, to mora biti naše vodilo, da tu postanemo dejavni in zato Eh, želim, da že jutri najdemo odgovor na ta fenomen. Hvala. Grazie, Hvala poslanki Alfano. Eh, besedo dajem eh, poslancu Jakolinu. Hvala, gospa predsedojoča, gospa komisarka, gospa Alfano. Hvala za ta močan impuls na tako zelo pomembno temo rečeno je bilo, da moramo delovati koherentno in sicer vse poslanske skupine skupaj. E, kajti ta fenomen organiziranega kriminala, ta fenomen mafije moramo jemati resno. E, predlogi, e, ki jih bo komisija prav gotovo podala, morajo pomagati pri odpravi ovir med državami članicami, ko gre za zaplembo eh, premoženja, ki izhaja iz kaznjivih dejanj. Prav tako moramo zagoviti dobro pravosodno sodelovanje med državami članicami, eh, kajti kazniva eh, dejanja lahko označimo kot abnorm. Na, e, tu je potrebno zaščititi kronske priče, zato je potrebno pravosodno sodelovanje, ki temelji na zaupanju. Imeti moramo možnosti, e, da sprejmemo ustrezne zakone, da nam bodo državljani zaupali, da bomo našli odgovor za tiste, ki niso e, pripravljeni popustiti mafiji, kajti mnogi ljudje so v teh okoliščinah že umrli. Hvala. Hvala. Besedo dajem gospe za pošto. Grazie, signora presidente, uh, madam commissioner. Ochrana každého občana Európskej... Hvala lepa, gospa predsednica, gospa komisarka. Zaščita eh, državljanov Evropske unije pred organiziranim kriminalom je zelo pomembna. Najbolj pomembno je seveda zaščititi najbolj ranljive. To so otroci in eh, mladina. Ne morem si seveda predstavljati zaščite otrok brez sodelovanja starši. Pred leti sem sprožila evropsko kampanjo z naslovom Ali veste, kje so vaši otroci oziroma kje je vaš otrok prav zdaj? In izdali smo tudi brošuro, v kateri sem informirala starše o ogroženosti njihovih otrok eh, in v tem času sem se sestala s tremi komisarji in čeprav eh, so otroci ogroženi strani organiziranega kriminala, nisem naletela na pozitiven odziv. Hvala lepa. Grazie, la parola allo... Hvala, besedo dajem poslanki Kosta. Ehm, Hvala, gospa predsedujoča. E, tudi sama želim čestitati poročevalki e, za to pomembno poročilo, ki je prav gotovo referenčna točka za delovanje parlamenta. In sicer pri temi, ker potrebujemo nove pristojnosti, tudi na osnovi Lizbonske pogodbe e, imamo močnejša poblastila. Boj proti organiziranemu kriminalu, proti mafiji v EU Eh, potrebuje eh, poseben odbor. Eh, potrebujemo nove usmeritve. Nekateri predlogi so bili že podani sicer v zvezi z Evropskim forumom in zaščito žrtev potrebujemo obsežen pristop eh, tudi za boj proti trgovanju z ljudmi. Tu so problemi eh, mladoletnih eh, v tem kontekstu in tako naprej. Zlasti mladoletni so večinoma žrtve trgovine z ljudmi, zločinom proti ljudem. Ženske so pogosto žrtve nasilja, če so naprimer priče ali pa če odraščajo v mafioznih kriminalnih družinah. E, tudi tem žensk je treba pomagati. Mnoge ženske se vedno bolj angažirajo v boju zoper organiziran kriminal kot odvetnice, kot docentke e, na vseh področjih družbe, ko gre za to, e, da bi mlade vzgajali v tem smislu, da se to ne bi več dogajalo. Hvala. Gospa Flašikova pani predsedajúca, pani komisárka. Hvala lepa, gospa predsednica, gospa komisárka. Boj proti organiziranemu kriminalu je del evropske politike na področju pravosodja in to je tudi prednostna naloga. Treba izboljšati koordinacijo med državami članicami, izboljšati zakonodaje zlasti na tistih področjih in pri tistih instrumentih, ki so najbolj učinkoviti pri boju proti organiziranemu kriminalu in mafiji. Podpiram eh, tudi za misel Sonja Alfano, da naj se sproži pobuda s katero bi dejansko spodbujali zasek in zaplembo premoženske koristi pridobljene s kanzivimi dejanji. E, torej, pozdravljam vse aktivnosti na tem področju. Podpiram seveda tudi zamisel o prerasporeditvi e, zaseženih sredstev, e, ki izhajajo iz kaznivih dejanj In to seveda lahko tudi iz, koristimo naprimer za zaščito eh, prič. Albrecht. Hvala. Besedo dajem poslancu Albrechtu. Hvala, gospa predsedujoča. Eh, gospa eh, komisarka Redingova, kolegice in kolegi. Na tej točki mislim, da smo našli dober kompromis, zato še enkrat hvala kolegici Alfano za poročilo o organiziranem eh, kriminalu. Eh, podpiramo to poročilo. Kot zeleni zelo pomembno je, da tu dosežemo napredek. Komisije je na tem mestu že tudi pripravila predloge in mislim, da je dobro, da mi kot Evropski parlament tudi rečemo, v katero smer naj bi načeloma šli. Ne strinjamo se z vsemi točkami, kako naj bi stvari konkretno izgledali, ampak seveda bo to pokazala nadaljna debata. Apeliram zlasti na svet in na države članice, kajte mislim, da bo zelo pomembno vedeti, da je več, več sodelovanja možnega zlasti takrat, eh, če um, dosežemo skupne standarde na področju pravosodnega in policijskega sodelovanja in um, določene države članice še preveč borijo proti poenotenju standardov, eh, ko gre za sodelovanje na tem področju, če želimo tu doseči napredek in mislim, uh, Eh, da je to zelo pomembno, tudi ko govorimo o parlamentu o organiziranem kriminalu. Hvala. Hvala. Besedo dajem poslancu Paški. Ďakujem za slovo, vážená pani predsedajúca, vážená pani komisárka. Spravodajca rad... Eh, hvala lepa, gospa predsednica, eh, hva, gospa komisárka. Poročevalec Sveta Evrope, Dick Marty, je tudi objavil poročilo o Kosovu, v svojem poročilu pa pravi, da tači, da je bil menda član neke tolpe, ki je bila upletena v trgovino z človeškimi organi in zaradi tega se je začela tudi preiskava na podlagi tega poročila Dika Martija. Mi seveda vemo, da gre tu za zelo resne obtožbe in misija Eulex se ne sme zanašati samo na eh, domače kosovske organe in eh, njihov pravosodni sistem, zlasti ko gre za več umorov, do katerih je prišlo od tedaj. In resolucija bo torej tudi zelo pomembna za Balkan. Hvala lepa. Hvala, besedo dajem komisarki Redimovi. Hvala lepa, predsednica. Hvala lepa tudi gospe Alfano za to obsežno, izčrpno poročilo. Dolg seznam priporočil eh, bo prav gotovo Eh, dalo veliko novih zamisli komisiji, ko bo naprej delala na tem področju. Torej, ste tu pokrivate seveda mnoge dejavnosti in eh, kriminalne dejavnosti organiziranega kriminala so globalne in tudi boj proti njim je globalen. Eh, mnoga priporočila bodo komisiji pomagala da usklajuje eh, boj proti organiziranemu eh, kriminalu tudi na drugih eh, politikah in tudi v odnosih s tretjimi državami. Pozivate naj države članice podpišajo in ratificirajo obstoječe pravne instrumente. Obstoječe pravne instrumente je treba seveda tudi ustrezno izvajati v Evropski uniji in tudi v partnerskih državah komisija si prizadeva seveda za prenos eh, eh, zakonodaje za boj proti organiziranemu kriminalu. Mi moramo seveda vse natančno preučiti, preveriti, kaj se dogaja. E, pristop Evropske unije na tem področju je strateški, temelji na skupnih ciljih in seveda izhaja iz e, Eh, sporočila komisije iz novembra 2010 o bodočih eh, načrtih. Pričakujemo seveda tudi eh, naslednje poročilo o notranji varnosti in v tem poročilu bomo seveda tudi dale podrobnosti. Cilj je seveda, da organiziranemu kriminalu odzamemo eh, motor, eh, se pravi, mi moramo eh, se lotiti financ eh, in finančnih dobičkov in to bo seveda tudi predmet bodočega poročila. Eh, o korupciji, se pravi tudi nacionalne države morajo pomagati pri izkorenitvi tega eh, pojava. Mi pripravljamo tudi novo zakonodajno besedilo, s katerim želimo nadomestiti dosedanje instrumente in s katerim želimo izboljšati možnosti držav članic glede za plembe in zasega. Komisija tudi namerava predlagati novo strategijo eh, v letu 2012, tudi kar zadeva preiskovalna orodja. Pomembno vlogo igrata tudi Europol in Eurojust, eh, ki spodbujata um, policijsko in sodno sodelovanje. E, mi imamo kar nekaj uspehov na področju trgovine z. Uh, Eh, ljudmi, torej boja proti tej trgovini, eh, bro, boja proti um, zlorabi otrok in podobno. E, gospa poročevalka, v vašem poročilu ste navedli še celo vrsto e, stvari, teh se bomo lotili prav konkretno. Jutri bo komisija. predložila tudi neko sporočilo o večjem, močnejšem odzivu eh, na mamila, na droge. In tu tudi delamo velik napredek in upam, da boste tudi vi še naprej pomagali komisiji ne zgolj eh, s poročili, temveč tudi s konkretnimi dejanji, ki jih potrebujemo. Hvala komisarja. Hvala, gospa komisarka. Razprava je zaključena in glasovanje bo potekalo jutri ob 12.30 minut. Na dnevnem redu sledi poročilo poslanca Prede, forum.